in sicer poročilo gospe Foster o uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov na področju civilnega letalstva. Besedo dajem gospej poročevalki, gospej Foster. Imate besedo. Uh, uh, tam je nekdo kričal. Hvala, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi. Majhni radijsko vodeni modeli letal že dlje časa letijo. Leta 1935 v Združenem kraljestvu je bilo to prvič. DH28 se je imenoval tisti model. V zadnjih 15 letih pa smo videli, da se vedno več uporabljajo daljinsko vodeni zrakoplovni sistemi. To se tudi imenuje brezpilotna zračna plovila ali droni. Najprej so se uporabljali v vojaške namene, zdaj pa tudi v civilne namene, tehnološke in zakonodajne meje in zato treba prilagoditi. Zato, ker se ta trg tako razvija, je treba drone vključiti v ustrezno zakonodajo, kot je Cezar in obzorje 2020. Potencial za rast v tej industriji je velik, od proizvajalcev do končnih uporabnikov. To velja za velika podjetja in tudi za mala podjetja. Zato je nujno, da ohranimo najboljše standarde na področju proizvodnje. Evropa je vodilna na področju razvoja dronov. Več kot 2500 jih imamo v Združenem kraljestvu, imamo več kot 600 operacij daljinsko vodenih zrakopolnih sistemov in droni so naprimer vedno bolj uporabljeni tudi za opazovanje. Uporabljajo se za spremljanje železnic, elektrarn, koncertov, nogometnih stadionov in tako naprej. Vedno več se uporabljajo tudi v človekoljubne namene, naprimer za boj proti požarom, reševanje po potresih in tako naprej. Majhni droni, ki se uporabljajo v namene hobijev, se prav tako vedno bolj prijemljajo. Vsi deležniki upoštevajo, da bo ta trg še rasel. Vsak političen okvir mora omogočiti rast, zato da bi lahko bili konkurenčni na globalni ravni. Bila sem poročevalka in moja naloga je bila, da zastavim pravi okvir za to, da bo industrija lahko prešla na naslednjo stopnjo. Poročilo v trenutni obliki odgovarja na ključna vprašanja, ki smo si jih zastavili da letos sem eh, organizirala sestanek, kjer so se srečali različni deležniki, Evropska agencija za varnost, Evropska komisija, proizvajalci, uporabniki in tudi drugi. Vsi so se strinjali, da mora biti okvir sorazmeren in da mora temeljeti na oceni tveganja. Sektor mora imeti možnost za rast, seveda pa se moramo izogibati nepotrebnim obremenitvam. Zakonodaja na tem področju mora odražati globalno sodelovanje, zato da bi spodbojali raziskave in razvoj. Prav tako sem imela konstruktivna srečanja v Washingtonu v marcu, ko sem se srečala z Uradom za promet in Uradom za letalski prevoz. V Rigi smo se v okviru latvijskega predsedovanja srečali in dogovorili o izjavi. Evropska skupnost se je zavezala k temu, da bodo od leta 2016 daljinsko vodene zrakoplovne sisteme in ureditve na tem področju na voljo v vsej Evropi. Zato potrebujemo globalna pravila. Urediti moramo homologacije, urediti moramo vprašanje uporabe, upra urediti moramo vprašanje usposabljanja, odgovornosti, zavarovanja, operacije, prepovedi letenja in tudi druga pravila, vse to moramo upoštevati in obravnavati. V odboru, ki se ukvarja s tem vprašanjem, sedijo oblasti iz EU in tudi iz drugih držav, to je v okviru IKO. Razvijajo tehnične zahteve in eh, varnostne standarde za to, da bi razvili ustrezne standarde za uporabo velikih in majhnih dronov. Predsednik je predstavnik EASA. Ta odbor je najboljše mesto, da se pripravijo globalna pravila za uporabo dronov na globalni ravni. Poskrbeti moramo, da bodo pravila EU združljiva z globalnimi pravili v skladu z procesom medsebojnega priznavanja. Na koncu se želim seveda zahvaliti poročevalcem v senci v odboru TRAN za konstruktivno sodelovanje. Hvala tudi kolegicam in kolegom iz odbora LIBE hvala Patriku Cassidyju iz AKR, e on mi je res zelo pomagal. Mislim, da vsi vemo, kakšne priložnosti lahko ta nov trg pomeni za delovna mesta, naprimer. Zavarovati pa moramo seveda tudi javni interes. Zato parlament prosim za podporo, zato da bi poslali močno politično sporočilo, v katerem bi pokazali, da smo pripravljeni na ta zelo pomemben korak naprej na področju letalstva. Hvala, gospod Bulc. Hvala, gospod Bulc. Imate besedo. And... Gospa predsedojoča, gospe in gospodje, droni so tehnologija, ki je že spremenila naše vedenje, naša obnašanja. To pomeni nove priložnosti tudi za komercialne namene. Brezpilotna letala lahko danes opravljajo naloge, ki ne bi bile gospodarsko izvedljive ali gospodarsko koristne z običajnimi letali. Gre za spremljanje, za pomoč pri kmetijstvu in za pomoč pri naravnih katastrofah. Drone je mogoče uporabljati tudi v civilne namene. Namenov je vedno več. Ta sektor ima zelo velik eh, komercialni potencial in lahko bi prispeval tudi k rasti in delovnim mestom v Evropi. Vsi se zavedamo, kako pomembna je tehnologija dronov, vendar državljani seveda opozarjajo tudi na pomisleke. Zato se je pojavil izziv za nas, da pripravimo ustrezna pravila, ki bodo omogočila spodbujanje te tehnologije, po drugi strani pa tudi zaščito državljanov. Pripričani smo, da lahko samo s skupnimi evropskimi pravili zagotovimo ustrezno osnovo za naložbe in spodbujanje razvoja dronov. Seveda pa moramo zaščititi državljane. Zato komisija pozdravlja podporo za pristop, ki je bil izbran v poročilu Foster. Hvala poročevalki gospe Foster za izjemno opravljeno delo. Mislim, da je združila mnenja različnih političnih skupin v svojem poročilu komisija se strinja s pozivom poročila, da mora biti zakonodajni okvir jasen in uh, izvedljiv. Zaenkrat je prak 150 kg prak za pristojnost eh, med državami članicami in Evropsko komisijo. Ukrepati moramo, vendar jasno moram povedati, da vsaka uporaba dronov ne zahteva težko roko komisije. Ne, komisija se strinja, da moramo biti operativno usmerjeni, pravila glede varnosti morajo biti sorazmerna z namenom uporabe. Te zamisli že razvija agencija EASO in JARUS, to je skupni organ za določitev predpisov o brezpilotnih sistemih sodelujemo strokovnjaki iz Brazilije, Kanade, ZDA in Kitajske. Komisija prav tako podpira zamisel, da bi pravila glede varnosti lahko dopolnili z pravili mednarodnega trga, zato da bi se vsak eh, uporabnik dronov zavedal, kakšna so tveganja. Komisija se zaveda, da je treba omogočiti delovanje dronov tudi zunaj vidnega polja pilota. Če dronom omogočimo delovanje zunaj vidnega polja, se bodo stroški delovanja zmanjšali in zaradi tega se bodo lahko pojavili tudi novi poslovni modeli. Mislim, da bi morali zagotoviti dovolj financiranja za raziskave in razvoj, da se tehnologija razvije. Seveda podpiramo drone podpora javnosti pa bo ključnega pomena. Zato se strinjamo, da je treba upoštevati tudi zakonodajno področju zasebnosti in varstva podatkov. Vendar upoštevati moramo tudi druge elemente, kot je varnost, zaščita okolja in drugi. Komisija ceni poročilo o dronih, poročilo bo prispevalo k temu, da bomo oblikovali pravila glede varnosti, prav tako pa bo komisija lahko pripravila ustrezen okvir za drone. O tej temi smo govorili v letalskem svežnju in upam, da bomo lahko v bližnji prihodnosti hitro nadaljevali. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospej Post za eno minuto. Tak, Najlepša hvala. Uh, Predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. Droni postajajo vedno pomembnejši v naši družbi, tako za komercialno rabo, kot tudi eh, za drugo, bolj socialno usmerjeno uporabo. Vendar pa droni omogočajo tudi nadzor eh, nad ljudmi, ne da bi bili ljudje o tem obveščeni. Eh, Eh, kdorkoli si lahko kupi dron z različno opremo, tudi s kamero naprimer. In evropska pravila eh, za varstvo podatkov in za zaščito zasebnosti morajo veljati tudi na civilnem trgu za drone. To ne more biti predmet pogajanj in eh, komercialni interesi ne smejo prevladati nad tem. Evropska komisija mora preveriti, kakšno tveganje prinaša trg dronov in se mora tega intenzivno lotiti. Komisija mora predložiti pravila, ki jih bodo lahko podprli vsi. Uh, Eh, seveda pa moramo vedeti da tudi obveščevalne službe uporabljajo drone in na tem področju je potrebno ohraniti temeljne pravice najlepša hvala eh, gospod muzelje za eno minuto hvala lepa hvala gospa predsedujoča eh, poročevalki se zahvaljujem za njeno poročilo kakor tudi vsem drugim za dobro upravljeno delo tu eh, sedaj eh, pravzaprav glede velikih eh, konkurenčnih držav na tem področju ZDA, Kitajske in tako dalje. Tu je več kot polovica svetovnih podjetij, ko gre za proizvodnjo dronov in sicer gre za 80 milijard, 80 milijard dolarjev vredno trgovino. Potrebujemo, potrebujemo eh, regulativo, ki bo to uravnala eh, in eh, uredila. Tu so tudi, recimo, potrebujemo tudi norme, kot so norme za GSM, naprimer. Predsedujoča prekinja govornika. Potrebno je tudi zagotoviti absolutno varstvo državljanov. Dva milijona dronov je, nobenega, eh, nobene smrtve žrtve še ni bilo in potrebno pa je nujno zagotoviti varstvo podatkov zagotoviti varstvo ljudi, eh, če pa bi želeli blokirati drone, to je tako, kot če bi prepovedali teleobjektiv na fotoaparatih potrebujemo enostavni predlog in na ta način eh, lahko rečemo, da bo to dobro potekalo in eh, to poročilo ne bo razočaranje. Sedaj pa gospod Zemke. Eh, eh, Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Želel bi podariti naslednje. Vsak dan Vidimo več in več dronov eh, za civilno rabo, ki eh, nam letijo nad glavami. Ne vem, če je to razlog za veselje, vsekakor pa je to dokaz, da beležimo velik napredek pri tehnologijah in to kaže, da eh, bodo droni z nami še dolgo. Žal pa tega napredka ne spremlja ustrezen pravni razvoj. Države članice regulirajo uporabo teh plovil na zelo različne načine. In mnenje moje poslanske skupine socialistov in demokratov je, da bi na tem področju morale vodstvo prevzeti evropske eh, oblasti. Kajti civilna raba tovrstnih plovil eh, se ne drži nacionalnih meja. Tu se pojavljata dve bistveni vprašanje. Potrebno je, da eh, zagotovimo da bodo droni eh, varnost eh, postali del letalskega prometa poleg tega pa je potrebno zavarovati zasebnost. poročilo gospe foster je po mojem mnenju zelo dragocen zanimiv dokument ki daje ustrezen poudarek tema dvema vidikoma ti dve področji namreč varnost in zaščita zasebnosti sta izpostavljeni v poročilu, zato bo moja skupina še naprej delovala na tem področju. Najlepša hvala, gospod Tošenovski, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, gospa komisarka. Droni so še en pojav, na, eh, kjer vidimo, da je tehnologija pred zakonodajo in tu je potrebno sklajevanje na evropski ravni. Na področjih, kot je kritična infrastruktura, Eh, bi morala biti uporaba dronov omejena. Poleg tega pa je potrebno, eh, kjerkoli se uporablja, zagotoviti zaščito zasebnosti. Gospa Foster mislim, da je predlagala zelo celosten pristop, ki ga je predstavila v svojem poročilu in razpravi. Eh, je pa nedvomno tako, da s tem poročilom ne moremo prejudicirati prihodnje evropske zakonodaje. Vsekakor pa čestitam poročevalki za opravljeno delo. Ne bi želel, da bi po nepotrebnem omejevali uporabo dronov, zlasti ne tistih, ki se uporabljajo za lastno zabavo ali v druge namene. Hvala. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Van Metenburg. Najlepša hvala, predsedujoča najprej bi se želel zahvaliti gospe Foster za odlično opravljeno delo. E, dobro ste se odrezali, gospa Foster. Varna upeljava dronov v evropski varstni, v letalski prostor, zračni prostor je ključna in tu potrebujemo dejansko enotna evropska pravila. Predvsem pa se je tu potrebno osredotočiti na odgovornost. Kdo bi prevzel odgovornost, če bi nek dron padal na tla? Če želimo zagotoviti varnost, moramo vzpostaviti jasno povezavo med lastnikom ali uporabnikom in samim letalom. Eh, če pride do težav, je potrebno. Eh, mora obstajati možnost, da se izsledi uporabnika oziroma lastnika. To bi lahko dosegli z vključitvijo čipov v sama eh, letala, v drone. Nekaj podobnega eh, je predlagano oziroma omenjeno tudi v poročilu. Potrebujemo evropsko zakonodajo, zato me veseli, da v začetku decembra pričakujemo svežen z področja letalstva in upam, da bomo v času nizozemskega predsedovanja eh, naredili, kar je potrebno za razvoj letalske industrije. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Škrlec. Eh, spoštovana komisarka Bulc, eh, spoštovane kolegice in eh, kolegi, zahvaljujem eh, se poročevalki gospe Foster. Poročilo Evropske eh, unije pomeni zagotovitev pravnega okvira za ureditev tega področja. V ta namen je potrebno tudi zagotoviti tudi ustrezne investicije in urediti tudi efektivno uporabo dronov. In ta sektor je zelo velik, zlasti spričo razmaha tehnologij. To ima, eh, to zelo, eh, ima zelo dobre izglede z vidika oblikovanja novih delovnih eh, mest, pa tudi za razvoj majhnih in srednjo velikih podjetij. Potrebno pa je spodbuditi ureditev področja kvalifikacij v, za brezpilotne zrakoplovne sisteme. Omogočiti je potrebno tudi inovacije v čim boljših pogojih in eh, zagotoviti varstvo osebnih podatkov državljanov. Eh, ne smemo pozabiti tudi ne na sredstva, s katerimi razpolagamo ta nov sektor, pa je odlična priložnost, da že na začetku začenjamo izvajati pravile eh, te, na gospodarskem sektorju in to narediti tako, da ne bo prispevalo k onasneževanju. Hvala za minuto 30, gospod Lundgren. Tak vodet, fru talman. Drön... Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Droni so zelo koristno orodje z ogromnim potencialom za razvoj, vsaj sam eh, jih tako vidim. Mislim, da za ta trg potrebujemo jasna pravila, zato da se bo tehnologija lahko razvijala naprej. Ljudje so pogosto skeptični do modernih naprav. Eh, Eh, ampak če si pogledamo, kako se je razvijala letalska industrija, kako so se razvijala letala, eh, pogosto so bili odzivi na ta razvoj zelo negativni. Nemogoče si je bilo predstavljati, da bi letala nekoč eh, izvajala take naloge, zdaj pa dejansko s temi letali lahko dosežemo različne dele sveta. Pri nas na švedskem je Eh, ravno pred nekaj tedni je bilo precej govora o tem, ampak droni so eh, tehnologija prihodnosti. Je pa res, da se tu tegne pojaviti vrsta težav, ki jih moramo preprečiti. Industrija lahko na tem področju doseže velik učinek, zato pa potrebujemo jasna pravila igre za trg. Nekatera podjetja so pripravljena vložiti veliko denarja v ta trg, ampak eh, preden to storijo, morajo seveda poznati pravila, ki za nje veljajo. Kar pa zadeva uh, uporabo dronov, kdaj in kje jih je primerno uporabljati, tu potrebujemo pravila, ki bodo varovala uh, celovitost posameznikov. Hvala. Gospa Arnači, eno minuto. Čestitam vam k vašemu besedilu in njegov namen je ne regulirati vojaške drone in to je potrebno jasno izpostaviti. In eh, strinjam se z vami, da je potrebno eh, zagotoviti majhnim in srednjim velikim eh, podjetjem dovolj fleksibilen okvir, da bodo lahko delovala konkurenčno zlasti glede na ameriška podjetja. Priti moramo do uravnotežene regulative, ki bo tudi tudi varovala zasebnost, hkrati pa eh, ob spodbujanju uvedbe novih tehnologij. Mislim pa, da je bistvenega pomena, da države članice in ustrezni organi eh, še vedno ohranjajo določeno maržo, da lahko preprečijo, če je potrebno oziroma prepovedo uporabo dronov v določenih eh, primerih. In eh, to zahteva tudi izmenjavo stališ držav članic z Evropsko unijo, potem z najrazličnejšimi organizacijami. Glasovala bom za vaš. Eh, vaše poročilo. Gremo eh, na, eh, k gospodu Marinesku. Eno minuto 30. Gospod Marinesku, imate besedo. Ne želite? Ne želite govoriti? Gospoda Golniša ni. Prosite, nisem videl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 potem je prišlo do nekaj poskusov eh, na civilnem področju, sedaj pa je to eh, postalo eh, nekaj vsakdanjega, to prispeva k gospodarskemu razvoju, hkrati pa povzroča tudi nekatere probleme, zlasti z vidika varstva podatkov in varnosti v letalstvu. In zato je potrebno to upoštevati. Potrebno je urediti to področje in poročilo, o katerem razpravljamo danes, je dobro poročilo. Potrebno je obravnavati vse vidike in to bo dobra podlaga za dobro zakonodajo. Pristop komisije mora biti specifičen, ker gre oziroma zaradi specifičnosti eh, področja oziroma tega sektorja. Gre za gradnjo, eh, torej za, za samo proizvodnje. Eh, teh sistemov, potrebno je tudi ločiti civilno in vojaško sfero in najlepša hvala. Minit. Gospa Tapardel. To je prav gotovo pomemben korak k razvoju eh, tega trga. Tu je tudi razvoj, ki se potem tiče samega vojaškega sektorja, vendar je to ločeno eh, področje. Potem je potrebno povdariti, da je možno uporabljati te sisteme tudi naprimer v operacijah reševanja in podobno, eh, kajti gre za lažji dostop tudi do težko, do težko dostopnih eh, Eh, predelov in tako dalje. Jasno je, da potrebujemo evropsko strategijo za eh, te brezpilotne zrakoplovne sisteme ob upoštevanju tudi eh, norem norem organizacije za varnost letalstva. Potem so tu še pogoji za certificiranje in za delovanje teh zrakoplovnih sistemov gospa Van, Van Bosvi. Eno minuto. Najlepša hvala. Glasovala bom za poročilo kolegice Fosterjeve, kajti našla je pravo ravnovesje med spodbujanjem eh, te nastajajoče industrije in zagotavljanjem varnosti državljanov naš parlament se prepogosto vzajame v zanko pretirane regulacije tisti ki eh, se zauzemajo za varnost zasebnosti vidijo grožnje povsod in eh, zato prinašajo eh, pravzaprav eh, oviro za razvoj tovrstne industrije že od samega začetka s pretiranimi pravili. Eh, V tem primeru pa je potrebno industrijo spodbuditi, hkrati pa zagotoviti ravnovesje tudi z varnostjo in zaščito zasebnosti. Evropska komisija je zdaj tista, ki se mora v svojem zakonodajnem delu držati teh smernic. Hvala, gospod Rike, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi eh, kolegi. Dan danes eh, so droni vse posod prisotni in eh, Mislim, da je poročilo gospe Foster odlično, kaj ti izpostavila je specifične značilnosti eh, teh sistemov, hkrati pa tudi predstavila velike probleme, ki jih to predstavlja v civilnem letalstvu. Potrebna je harmonizirana regulativa na evropski ravni ob upoštevanju najnujnejših vidikov. To bo prav gotovo pomenilo tudi zelo dobre izglede eh, v tej industriji. In eh, hkrati pa poročilo povdarja tudi pomembnost eh, varstva zasebnosti oziroma eh, zasebnih podatkov in podobnega. Potem potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje Agencije za varnost v letalstvu. Pozdravljam to poročilo gospe Foster. Gospa Sejmor, eno minuto najlepša hvala predsedujoča sama nasprotujem temu poročilu v enaindvajsetem odstavku poziva k harmonizaciji regulativnega okvira v evropi in po svetu zdi se da poročevalka tu želi dati več pooblastil evropski uniji pozivate komisijo naj odpravi omejitev sto petdeset kilogramov žledne mase in omogoči nacionalnim pristojnim organom da eh, nadzorujejo Eh, dejavnosti. Ampak kakšne pravice ima Evropska unija, da odloča o delu nacionalnih organov? Pozivate tudi k por eh, instrumentu poročanja na evropski ravni, ki bo. Gospa Simor, malo, malo počasneje, prosim. Prehitro govorite, prosim, če upočasnite. Se opravičujem, predsedujoča. V 48. odstavku pozivate k eh, mehanizmov poročanja na evropski ravni o incidencih. Zanima me, kakšna je vaša opredelitev incidenta. Strinjam se z britansko vlado, da bi kakršna koli pretirana regulacija lahko zavrla rast eh, te obetavne tehnologije. Javnost in ljubitelji leta, eh, modelov letal bodo zaradi tega kaznovani. Zato bom glasovala proti temu poročilu. Hvala gospa bonfoy eno minuto. Hvala, predsedujoča. Tudi sama pozdravljam delo gospe Foster, poročevalke in tudi odlično skupno delo poročevalcev v Senci. In uh, tu uh, gre za predlog bodočega regulativnega okvira in to je prav gotovo izjemno eh, pomembno za naše uh, civilno letalstvo, pa tudi za ureditev sektorja, ki pomeni pomemben trgovinski uh, potencial in v, tej, v tem kontekstu eh, je, se je potrebno soočiti s posameznimi vprašanji, zlasti, ki se nanašajo na uporabo in nadzor na droni ali pa tudi prepoved eh, letenja nad določenimi območji. Zagotoviti je potrebno varstvo podatkov v okviru komisije in v bodočem pravnem okviru bo potrebno upoštevati tudi rekreativno in komercialno rabo uporabo dronov eh, in eh, danes pa tudi to pomeni pozitivno sporočilo vsem, ki delujejo v tem sektorju. To predstavlja ambiciozen eh, okvir. Zelo hitro ste govorili, gospa Gunfa. Prehajamo na Catch DI. Pet prijavljenih govorcev je, gospa Montero bo prva. Eno minuto. Muito obrigada. Eh, a utilização generalizada dos. Najlepša hvala. Uporaba dronov v civilnem letalstvu eh, je pripeljala do vzpostavitve novih podjetij, zlasti MSP-jev. Gre za sektor, kjer Evropa lahko in mora igrati vodilno vlogo, a kot je bilo omenjeno, je zato potrebno opredeliti sorazmerna in jasna pravila ne smemo uh, ubiti potencijala tega razvijajočega se sektorja, hkrati pa moramo zavarovati zasebnost, podatke in varnost državljanov. Seveda je tu govora o zelo kompleksnih vprašanjih, ampak želeli bi, da bi tehnološka industrija eh, še naprej ustvarjala inovacije in nudila storitve. nekatere države članice imajo precej omejujoča pravila, eh, niso tudi enaka eh, pravila, kar zadeva javna naročila, tako da je to potrebno poenotiti. Sama bom podprla to poročilo. Gospod Frunculika za eno minuto. Dear colleagues, commissioner. Spoštovani kolegi in kolegice, gospa komisarka, nedvomno je skrajni čas, da imamo uravnotežen in sorazmeren evropski okvir za uporabo daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov. Potrebno je dati jasne smernice komisije za oblikovanje prihodnjega letalskega svežnja, ki ga pričakujemo do konca letošnjega leta. Da bi dosegli ta cilj, pa mora naš pristop temeljiti na tveganju skladno z izjavo iz Rige. Potrebno je zagotavljati varnost, istočasno pa jamčiti ustrezno zaščito državljanov, njihove pravice do zasebnosti in podatkov. Zagotoviti moramo, da, na, da bomo spodbujali naložbe v, to, v ta sektor in uh, ustvarjali vzdržna delovna mesta. Podpiram kompromise, ki so vključeni v poročilo, naprimer odprava praga 150 kg zletne mase strani komisije. Najlepša hvala. Gospod Marijas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča brezpilotna plovila so se v preteklosti že izkazala zelo koristna za, v raziskavah, v kmetijstvu in na drugih področjih. Tu je vrsta komercialnih in tudi e, rekreativnih dejavnosti, ki se razvijajo in komisija mora zagotoviti, da se bodo ti sistemi uporabljali zgolj za eh, človeku koristne namene. Potrebno je sprijeti ukrepe, da bodo delinsko vodeni sistemi, ki so opremljeni z eh, tehnologijo za dvojno rabo, podvrženi jasnim pravilom. Potrebno je zavarovati zasebnost in podatke, hkrati pa eh, moramo preprečiti, da bi take sisteme namerno ali nenamerno Eh, uporabljali na škodo ljudi ali eh, da bi povzročili celo uničenje infrastrukture. Komisija mora skladno s tem pripraviti ustrezne zakonodajne predloge. Hvala. Gospa Bilbao Barandika. Jaz, presidenta, komisarja. Najlepša hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Najprej naj čestitam gospe Foster za odlično delo, ki ga je opravila. Eh, zauzema se za to, da bi imeli ustrezno zakonodajo za to področje in civilno letalstvo bi eh, vsaj na tem področju lahko eh, bilo vodilno. Zato pa so potrebne naložbe in pa ustrezna tehnična in pravna jamstva za uporabnike, proizvajalce in državljane potrebno je jasno opredeliti, kakšno je razmerje med plovili in njihovimi lastniki oziroma uporabniki. Potrebno je zagotoviti, da bodo uporabniki ustrezno usposobljeni in preprečiti kakršne koli kršitve temeljnih pravic, naprimer pravice do zasebnosti. To so ključna vprašanja in uh, od reševanja teh vprašanj bo uh, odvisno, ali se bo

Pozdravljeni, gospa predsedajoča, kolegi in kolegice, komisarka. Pozdravljam to razpravo o dronih in mislim, da je zelo kakovostno poročilo, ki ga danes obravnavamo. E, zavračam nekoristne e, komentarje Jukipa in drugih, e, kaj ti obstaja vse močnejši konsens, da je dober pravni okvir za drone potreben ta tehnologija je lahko zelo koristna, naprimer pri popravilih, pri varnostnih pregledih v prometu, eh, posod, kjer so naloge za ljudi nevarne. Eh, žal pa je prišlo tudi do številnih nesreč pri uporabi dronov v Evropi in po svetu. Zato smo razočarani, da komisija ni pripravljena ustrezno urediti amaterske rekreativne rabe dronov. Seveda ta sektor lahko prinese kakovost na delovna mesta, ampak vendarle s tem ne bi smeli nadomeščati obstoječih delovnih mest v trgovini. In gospod Jakočič, eh, na koncu Cash DI-ja. -ja. Mhm. Eh, hvala gospa predsedujoča. Dovolite, gospa komisarka in gospa poročevalka, da jasno podprem to poročilo, kajti trg dronov ima zelo velike eh, možnosti. Eh, to bo služilo dobremu, dobrim življenskim pogojem in ne gre samo za vojaško uporabo, temveč vse druge uporabe. Potrebno je spostaviti. Jasno je, da obstaja tudi možnost eh, zlorabe uporabe dronov, zlasti, ko to postaja pravzaprav vsakdanjost eh, in na milijone leteh bo letalo. Potrebna je specifikacija dronov, potem eh, opredelitev lastništva dronov, kaj ti eh, lahko pride do zlorab. Drugo pa je potrebno izpostaviti tudi čezmejno uporabo dronov. Dron, ki lahko pride do meje, to že vpliva na dogajanje v sosednji državi, tu pa smo že pri problemu problemu varnosti. Hvala, hvala, dragi kolega. Gospa Bulc, spet imate besedo. Madam President, honorable members. Gospa predsedujoča, spoštovani eh, poslanke in poslanci, hvala lepa za to plodno razpravo. Res je, da ima industrija dronov zelo eh, veliko potencijala za rast, za delovna mesta na vseh ravneh inovacije in podobno. In Evropska unija je na področju eh, komercialnih dronov še vedno vodilna, zato bomo usmerili vsa prizadevanja v sinhronizacijo situacijo na ravni EU, na ravni skupnega trga, zato da zagotovimo ekonomiko obsega in konkurenco. E, gre za področje, ki hitro raste, k temu moramo pristopiti celovito in e, v to pogledno smo se tudi e, angažirali. Upoštevali bomo elemente poročila, kakor eh, tudi eh, dejavnosti, eh, dejavnosti EASE e in JARUSA prav tako eh, je to potrebno obravnavati zauzeto, zauzeto področje varnosti državljanov, potem eh, vprašanj, ki se nanašajo na hrup, na varnost, eh, potem so tu vprašanja, ki se nanašajo na tiste, ki uravnavajo, ki manipulirajo z droni oziroma z njimi upravljajo skratka obravnavati vse potencijalne vidike eh, tega področja. Zahvaljujem se gospej Foster, vsem poslancem, ki so sodelovali pri poročilu in veselim se našega bodočega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala in sedaj še gospa Foster najlepša hvala, hvala eh, tudi kolegom za koristne pripombe. Naj eh, pojasnim samo eh, en ali dva vidika in sicer glede glede varnosti zasebnih podatkov. Vedeti moramo, da že obstajajo pravila in zato je to za nas izhodišče, eh, kar zadeva te male drončke, o katerih govorijo eh, kolegi, naprimer, eh, ki so kot igračke za otroke. Vendar najpomembnejše pa je to področje komercialne uporabe, kajti tu to pa je nekaj, kar lahko pripelje do škodljivih posledic. Ne tudi ne na tisti najzgornejši ravni, kar kar že pokriva eh, ureditev področja letalstva. Kar zadeva zaščite, zmogljivosti, pa naj gre eh, naprimer za najrazličnejše eh, sektorje, kot so tudi jedrska energija in tako dalje. Tu Eh, imamo opraviti s tehnologijami in to naj nam pomaga pri obravnavanju tega področja. In gospa Arnatu ima prav, ko pravi, da ne gre za vojaško uporabo, gre samo za civilno uporabo in eh, ta njena pripomba je bila zelo pomembna. In ena zadnje, eh, glede tega, eh, kar je povedal eh, kolega, eh, ki kaže na nerazumevanja tega področja. In sicer smo na eni strani so tu nacionalna pravila, na drugi strani pa evropska pravila, vendar tu ne bi smelo biti razlik. Sicer pa mu lahko to pojasnim zasebno. Sicer pa bi rekla, da bom z veselje pričakovala komisijno delo, eh, da bi prišli do resnično dobre ureditve. Potrebno je tudi zagotoviti, da bodo proizvajalci, potem uporabniki in vsi organi, ki tu sodelujejo, vključeni v to delo, eh, medtem ko poteka delo na zakonodajno delo. Najlepša hvala vsem, upam, da boste podprli poročilo na glasovanju ob 11.30. Najlepša hvala. Hvala. Najlepša hvala.